bodo ta imenovanja veljala kot potrjena. Naj vas obvestim, da bom v torek podpisal skupaj s predsednikom sveta dva akta sprejeta v okviru rednega zakonodajnega postopka v skladu s pravilom 74 poslovnika parlamenta.